sprememba ena za, proti vzdržani. Bomo preverili, kolegice in kolegi, res večina vas sploh ne glasuje. V končni fazi smo, prosim, preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Uvodna izjava, uvod, eh, Q, prvotno besedilo za, proti, vzdržani, zavrnjen. Želite preveriti? Lahko tudi to preverimo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto se upravičujem. Uvodna izjava R, prvotno besedilo za, proti, vzdržani, zavrnjen. Uvodna izjava S, prvotno besedilo za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Uvodna izjava V, pomensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno. Uvodna izjava X, pomensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. tudi zavrnjeno z razliko dveh glasov. Pred končnim glasovanjem lepo vas prosim, tiste, ki ne boste sodelovali pri obrazložitvi glasov, prosim, da zapustite hemicikl, da bomo lahko nadaljevali z obrazložitvijo glasov na urejen način. Tako da sedaj glasujemo o celotni resoluciji, poemensko glasujemo. Konec glasovanja. In resolucija je bila sprejeta. Čestitam. In čez minuto bomo nadaljevali z obrazložitvijo glasov. Znova, tisti, ki pri tem ne boste sodelovali, prosim, odidite iz razpravne dvorane na čim tišji način. Kolegice in kolegi, prehajamo na obrazložitev glasov. Najprej poročilo, poročilo gospoda Vandekamta. Avtonomna vozila za eno minuto. Najprej besedo dobi gospa Majer. Thank you, Mr. President. Hvala, gospod predsedujoči. Pozdravljam to poročilo o avtonomnih vozilih. Prejšnji teden, gospa Majer, se upravičujem, prosil bi vas, če lahko še enkrat začnete, prekinja predsednik. Gospa Majer, dobite še enkrat besedo, da boste lahko ponovno začeli. Kolegice in kolegi, še enkrat vas prosim, da zapustite dvorano, kajti praktično nemogoče je slišati govornika. Gospa Majer, lepo prosim, če lahko začnete še enkrat od začetka. Ena minuta, izvolite. Hvala lepa. Pozdravljam to poročilo o avtonomnem, avtonomnih vozilih. Prejšnji teden sem bila v Milbrogu v Bedfordshiru, v mojem volilnem okrožju in eh, že preverjajo mobilno infrastrukturo eh, za krepitev razvoja avtonomnih vozil. Vizija za tehnološko prihodnost je vizija, kjer bomo vsi mirno sedeli v avtomobilih, ki nas bodo sami varno pripeljali na cilj, brez eh, nesreč, brez prometnih zamaškov. Ampak zato je pomembna komunikacija med vozili eh, in, eh, med vozili in uporabniki. In zato so potrebni ustrezni standardi. Če se industrija sama ne bo uspela dogovoriti o standardih, bo morala Evropska unija vstopiti v to praznino. In zato pozdravljam ta poziv eh, komisiji na pripravi regulatorni okvir za komunikacijski standard sistem V2X, V2X. Hvala lepa, gospod Messerschmidt, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi sam bi rad povedal, da je Evropska unija sama kot eh, nekakšno vozilo brez voznika in to že lep čas. In eh, samo upamo lahko, da bomo v prihodnje imeli nekaj, kar nam bo v Evropi olajšalo življenje. Ampak seveda vse to zahteva predpise. In na evropski strani vstopamo v neznano, ne vemo, kakšna bo programska oprema, kakšna bo strojna oprema. Seveda je edino prav in lepo, da smo v spredju pri razvoju. Tudi sam se veselim trenutka, ko bom lahko prav časopis na mesto, da vozim, ampak eh, poglejmo, kaj se dogaja v ZDA z nekaterimi eksperimenti tam, z nekaterimi nesrečami, ki se tam dogajajo. Tako da mislim, da moramo vendarle biti malce bolj previdni. Hvala lepa, gospod Zdrojevski, ena minuta. Hvala lepa, naj spomnim na razpravo, ki smo imeli tu v Evropskem parlamentu o samodejnem orožju. Danes govorimo zopet o sistemih, ki se dokaj uspešno izmikajo zakonodaji in to dokaj to je tako zaskrbljujoče. Če pogledamo načrte, ki se tu kažejo, vidim, da imamo zopet opravka z situacijo, kjer je bilo to sporočilo sprejeto brez večjih težav in leto 2020 bo verjetno čas, ko bo naslednji parlament uspel sprejeti takšne predpise, ki nas bodo zaščitili pred negativnimi elementi, ki so povezani s z razvojem tehnologije. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji za eno minuto, gospod eh, John Howard. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pozdravljam to poročilo in eh, širši pristop, ki ga je komisarka Jurova eh, sinoči predstavila. Te trije stebri se zdi, da se vrtijo okrog pravnega okvira, finančna podpora tehnologiji in družbeno-ekonomske posledice vozil brez voznika. Eh, zmožnost prilagajanja tehnologije lokalnim vozniškim kulturam je vsako nekaj, kar je izvedljivo in želja tehnoloških podjetij, kot so Google, eh, Amazon in drugi, da odpravi te ne gotove problematične ljudi, je nekaj, kar je vsekor za njih prioriteta. Ampak dejstvo je, da javnost je pripravljena sprejeti pojem avtonomnih vozil z možnostjo posega eh, človeka. To tako je pri letalih. Ampak politiki bodo prej ali slej morali najti odgovor na vprašanje, ali bom v prihodnje še vedno lahko vozil svoje lastno vozilo, kamorkoli ga hočem voziti. Hvala lepa. Naslednji gospod Scheinfeld, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zadnje čase beležimo zelo dinamičen razvoj digitalne civilizacije in to je nepovraten proces. Zato, upoštevajoč to dejstvo, menim, da bi Evropa morala postati vodilna pri uvajanju novih tehnologij. Ampak, če naj se to zgodi, potrebujemo tudi določene investicije, še posebej v infrastrukturo, v cestno infrastrukturo, tudi v elektronske povezave med evropskimi cestami. Prav tako pa je pomembno, da se lotimo ustreznih predpisov, tudi kar zadeva odgovornosti v primeru prometnih nesreč. Zelo pomembno vprašanje je seveda tudi vprašanje umetne inteligence, ustrezno reguliranje, ustrezno reguliranje tega področja. Tu gre konec koncev tudi zato, da odpravimo pomisleke javnosti, ko gre za razvoj naše civilizacije v to smer. Hvala. Hvala lepa, naslednja gospa Kljun, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Pozdravljam to poročilo. Menim, da je zelo pomembno, da se lotimo tematike glede nadaljnega razvoja avtonomnih vozil oziroma vozil brez voznika, ki naj bi prišli, prišla na trg po letu 2020 in to dokaj Eh, hitro. Ampak eh, veliko vprašanje, ki jih je potrebno nasloviti, da bodo tudi potrošniki imeli zaupanje v to področje. Varnost in eh, zasebnost podatkov je seveda ena tema. Varnost posameznikov, tehnična infrastruktura, potrebujemo tudi jasno odgovor na eh, vprašanje odgovornosti, kdo nosi odgovornost, kako je z etiko. Tako da, če bomo šli naprej na tem področju, mislim, da je mnogo vprašanj, ki jih je še potrebno rešiti in eh, to tu v tem zboru in v nacionalnih parlamentih, da bodo avtonomna vozila dejansko postala družbeno spremljiva. Hvala lepa, gospod Polček, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Podporil sem to poročilo, saj sem mnenja, da dejansko podpira vsa relevantna področja. Težko bi bilo natančno opredeliti to tematiko, kaj ti gre za področje, ki posega v gospodarstvo, okolje, inovacije, znižanje emisij in na no, tem področju so zato še kako potrebni jasni predpisi. Eh, pomembna je podpora tudi evropskim podjetjem in eh, tako korporacijam kot eh, malim in srednjim velikim podjetjem, da bodo vodilna v inovacijah. Naši konkurenti preko eh, Luže so zaenkrat bolj uspešni na tem področju. Pomembno je, da se zagotovi varnost teh avtonomnih vozil. Pomembno vprašanje je tudi pravna odgovornost v primeru škode in tudi povezljivost mora biti ustrezno rešena. Podpiram to, da se bojimo proti vse večjemu številu avtomobilov na naših cestah in zato velja ta koncept uveljaviti tudi na področju javnega prevoza. Gospod Haran, hvala lepa. Naslednjič, ko ste v nekem mestu, pogledajte okrog sebe, preštejte, koliko ljudi vozi, mm, koliko ljudi je voznikov kot eh, službo, poklicnih voznikov, eh, taksisti, prevozniki, eh, avtobusni vozniki, vozniki kombijo, ki prevažajo tovor, ogromno služb bomo izgubili na tem področju in to je seveda prevedlo tudi do številnih pomislekov, ki smo jih že slišali tudi v tem zboru. Ampak to še ne pomeni, da bodo vsi te ljudje potem pač stopali na okrog brez eh, dela. Kje pa so danes vsi tisti, ki so nekaj nekdaj delili v izposlojevalnicah eh, videokaset ali podobno? Tehnologija se vse čas spreminja, pa vendarle velika večina ljudi v naših državah ima službo in zaposlenost je večja kot dajkoli prej. In to je bistvo sodobne eh, dobe in bistvo tehnoloških sprememb. Ustvarjamo vse več novih delovnih mest. Poglejte, kako veliko sreče imamo, da smo živi tu in zdaj v tem trenutku. Hvala lepa, gospod Kelly, kot zadnji govornik pri tem dosjeju. Hvala lepa. Glasoval sem eh, za to poročilo, kajti mnenja sem, da je to izredno pomembna tematika, še posebej zato, ker nas čaka še toliko dela, da bomo mm, dohiteli druge države, kot so Kitajska, Japonska, ZDA, ki so bistveno pred nami, tako na področju raziskav, kakor tudi na področju inovacij na tem področju. Avtonomna vožnja predstavlja velik potencial za prihodni razvoj, še posebej v moji državi na Irskem, kjer smo zelo odvisni od eh, cestnoprometnega omrežja, kar zdajva razvoj našega gospodarstva in eh, družbe, uporaba dronov za dostavo blaga, eh, avtomatizirani sistemi, lahke železnice eh, za javni promet. To so že obstoječi sistemi in avtomatizirana osebna vozila so to vsekakor stvar prihodnosti, ki prihaja. Potrebne so številne raziskave, tega se veselimo, še posebej v okviru naslednjega programa Obzor Evropa in zato je tehnologija tista, ki ne bo omogočile, da hitro delamo korake naprej. Hvala lepa, prehajamo na naslednje poročilo in sicer uporaba vozil najetih brez voznikov za cestni prevoz blaga. Kot prvi, gospod Mr. Šmit, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V času volitev Evropski parlament je 2014 je cestni eh, promet, eh, predvsem cestni tovorni promet ena glavnih tem. Kabotaža je bila takrat beseda, ki so jo vsi poznali v času volilne kampanje. Veliko je bilo govora o sodelovanju, o tem, kako ste, lahko živite v eni državi članici, delate v drugi in kako vse to ustvarja tudi nepošteno konkurenco. Ampak pričakovanje je bilo, da bi lahko tu eh, opravljali razpravo o kabotaži v tem kontekstu. Ampak na koncu koncev so bili številni zelo razočarani, ker se ni zgodilo nič. Tisto, kar pa se je zgodilo, je šlo v napačno smer. Projekt EU gre v napačno smer. Zelo smo odmaknjeni od realnosti. Gospod Zdrojevski, 18. oktober lani je predsednik odbora za eh, promet objavil informacijo, da svet ne bo pravočasno nared za pogajanja o tem poročilu. Vendar je bilo to poročilo sprejeto, saj mm, je eh, bilo potrjeno v parlamentu, ampak zaradi določenih amadmajev 28 in 34 je to poročilo zdaj bistveno slabše. Eh, na srečo so bili vsi ostali amantmaji zavrnjeni, tisti, ki so uh, eh, predstavljali škodo za to poročilo in zato imamo vendarle še možnost, da na koncu sprejmemo dober zakonodajni akt. Pomembno je, da se spremembe sprejmejo čim prej, da se rešitve sprejmejo eh, čim prej, kajti gre za izredno eh, pomembno panogo v evropskem gospodarstvu. Hvala lepa. Hvala lepa za eno minuto, gospod Schenfeld. Hvala, gospod predsedujoči. Že desetletja ustvarjamo enotni trg v Združeni Evropi, ampak eh, kljub eh, toliko eh, letom prostega pretoka blaga, ljudi in kapitala, regulacija še vedno ostaja in ta omejuje razvoj in tudi svobodo, svobodo državljanov, prav tako to omejuje evropsko integracijo. Sam sem torej zagovornik liberalizacije. Eh, pravice do uporabe vozil, ki se najemajo brez voznika. To so rešitve, ki bodo služile ne le razvoju transporta v Evropi, ampak tudi razvoju gospodarstva, kajti na ta način dajemo nova delovna mesta našim državljanom. Naj tudi izpostavim, da nasprotujem prekomernim omejitvam, ki izhajajo iz svežna mobilnosti, o katerem govorim je zadnje čase veliko govora tako v Strasburu kot v Bruslju. Hvala lepa, kot vidimo, gospod Henen zapustil dvorano, zato nadaljujemo z naslednjim poročilom eh, in eh, sicer vključevanje načela enakosti spola v Evropskem parlamentu, avtorica gospa Mlinar, gospod Messerschmidt. Hvala lepa. V Evropskem parlamentu smo priča razpravi o številnih resolucijah o enakosti med sporama. Eno za drugo sprejemamo takšne resolucije, ampak dejstvo je, da se stvari ne premikajo naprej, ne vem kako eh, hitro. Pia Gelskort na Danskem je predsednica našega parlamenta. Mm, imeli smo žensko predsednico eh, vlade eh, v naši državi, mm, komisarka naša je eh, ženska, eh, šef države, naša kraljica je ženska. Eh, tu pa imamo Eh, institucije, kjer je polno moških, tudi ECB. Eh, in tu bi mislili, da bi bila glavna tema tega poročila, ampak ne, temu ni tako. Govorimo o jezikovno neutralnem jeziku, govorimo o vizualnih stereotipih in o podobnih neumnostih. Mislim, da je bila tu zamojena priložnost, da bi se zadeve resnično lotili. Eh, na pravi način. Gospod, gospod Petrovski, kar zadeva vprašanje eh, spola, v odstavku 15 je govora o spremembi izhodišč za uporabo eh, neot, spolno neutralnega jezika v Evropskem parlamentu in to vključuje številne čudne predloge glede uporabe jezika za zagotavljanje enakosti spolov. Še posebej zanimivo je, da eh, tu izpostavljamo, da se veselimo podobne publikacije iz leta 2008 z isto, istim naslovom, ampak ta publikacija je kmalo izginila, kaj ti predlogi so bili v številnih državah ocenjeni kot absurdni. Prav tako se ne strinjam za točko U v preambuli, da so osebe LBGTIQ premalo slišane. Mislim, da je temu ravno nasprotno in zato sem tudi glasoval proti temu poročilu. Hvala lepa, gospa Krupa, ena minuta. Hvala lepa. Glasovala sem proti temu poročilu, glede vključevanja načela enakosti spolov v Evropskem parlamentu. Ne zato, ker nasprotujem enakopravnosti, ampak zato, ker gre za nepravo in tudi z naravnim pravom neskladno obravnavo tega pojma. V točki AD je govora, da je potrebno vedeti, da ženske zaradi svoje psihologije, fiziologije ostajajo drugačne od eh, moških, da imajo eh, drugačno, drugače sestavljene eh, možgane in da so tudi na nek način sprogramirane za to, da po rojstvu skrbijo za otroka. In enačenje žensk z moškimi, po mojem mnenju, predstavlja kršitev človekovih pravic, preprečuje ustrezno delovanje demokracije, prkati ženske imajo pravico biti odgovorne matere, rojevati otroke in jih vzgajati, kar je konec koncev tudi njihovo poslanstvo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanow... Gospa Višnjevska, hvala lepa, dame in gospodje, glasovala sem proti temu poročilu saj se z vsebino v določenih točkah absolutno ne morem strinjati. Poudariti pa velja, da moramo ukrepati in storiti vse, kar je v naši moči, da se borimo proti spolnim zlorabam. In mislim, da se glede tega vsi strinjamo. Smo proti spolnemu nadlegovanju, smo proti nasilju. Škoda, da se v to poročilo vključuje levičarsko ideologijo glede spremembe spola, glede ideologije LGBT. In prav tako se predlaga uvedba spolno neutralnega jezika. Mislim, da smo tu prišli do skrajnega roba. Levica želi zdaj tudi že na področju jezika eh, posegati v naše življenje in to je absolutno nespremljivo ženske so pametne, ne potrebujejo nobene regulacije v tej smeri. Predsednik prekinja. Naslednji je gospod Škripek, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pomen besed enakost spolov se je zelo spremenil, odkar je bilo prvikrat govora o tej tematiki. Najprej smo začeli govoriti o razlikah v plačah. Eh, neenakost plač za moške, ki opravljajo uh, isto delo kot ženske. In uh, mislim, da moramo resnično ceniti delo žensk, ki lahko in ki, ki znajo na drugačen način uh, ukrepati, ki na delovno mesto vnašajo mir. E, moški so uh, drugačni, uh, kar se tega tiče, tiče in imajo tudi željo biti bolj izpostavljeni in zato je tudi tu v Evropskem parlamentu verjetno več moških, ki želijo biti bolj izpostavljeni. In sam vsekakor sem zagovornik tega, da se ženskam da uh, več eh, priložnosti in več moči. Dejstvo pa je, da uh, smo tu zdaj šli v spremljanje števila žensk v različnih organih EP. Ja, seveda morajo ženske imeti možnost delati na teh mestih, ne moramo pa jim tega zaukazati. Pomembno je, da se jim zagotovi spoštovanje, pomembno pa je, da se predtem zagotovi ravnovesje med zasebnim in poklicnim življenjem. Gospoda Henana ni v dvorani, gospod Kelly. Hvala lepa, glasoval sem za to poročilo in uh, podpiram tudi sporočila tega uh, poročila in tudi splošno sporočilo, da je vsakršna diskriminacija nespremljiva v Evropskem parlamentu. Če enakost med spoloma ne obstaja niti v eh, naših institucijah, kako ne potem zagotovimo enakost med spoloma širše v družbi. Pozdravljam tudi dosežke v zadnjem eh, letu, ki jih izpostavlja to poročilo in zdaj pred evropskimi volitvami prihaja odličen čas za to, da pogledamo, kaj lahko še izboljšamo v naslednjem mandatu. Eden najpomembnejših ukrepov Evropskega parlamenta nedavno je bil program usposabljanja za evropske poslance na tem področju. Sam sem opravil to usposabljanje in moram reči, da se mi je to zdelo zelo koristno. To vrstna usposabljanja so zelo pomembna in pozval bi vse kolege naj se tega udeležijo. Vsekakor mislim, da je pomembno, da se enakost med spoloma vedno izpostavlja v ospredje, ne glede na to, kaj tu v Evropskem parlamentu počnemo. Hvala lepa, s tem eh, prehajamo na poročilo eh, Hayes, ocena uporabe proračuna EU za reformo javnega sektorja. Prvi gospod Zdrojevski, ena minuta. Budžet, <clears throat> budžet unije. Proračun EU je brez dvoma pomemben za javni sektor in ne bi želel, da ta vpliv proračuna EU neznansko širimo. Vseeno pa je treba povedati, da je pomembno, da se ta lahko ustrezno odziva na novo nastale potrebe EU, ampak žal temu ni, temu ni tako. Že leta 2007 smo v poročilu obravnavali morebitne posledice reform držav članic EU in eh, zaključek poročila je bil zato kritičen danes je stvar še slabša. In eh, pri sami pripravi poročila je bilo veliko govora o reformi javnega sektorja eh, oziroma javne uprave, saj je ta neurejena, nekoherentna, nekohezivna in nima jasnega vpliva na tisto, kar je najbolj pomembno. To izpostavljam zato, ker se pa obenem vse čas podarja pomen koordinacije med različnimi projekti, tega namreč ni dovolj, kakor tudi bolj natančna obravnava kohezijske politike. Eh, na obrobju EU. Hvala lepa. Za eno minuto gospa Nerjada. Najlepša hvala, predsedujoči. Avtorica tega poročila je iz naše skupine in poziva Evropsko unijo, naj igra pomembno vlogo pri reformi javnega sektorja kljub temu, da pravzaprav Evropska unija pri nacionalnih javnih upravah nima nobenih pristojnosti. Študija je pokazala, kako Evropska unija porablja svoj denar, da bi razširila svoj vpliv. Komisija nima nobenih pooblastil, da bi usmerjala delovanje nacionalnih javnih uprav, uporablja pa Evropski proračun za to, da zakonito ponuja spodbude tistim državam, ki izvajo reforme. 25, eh, milijonov teh sredstev bo uporabljenih v naslednjem obdobju. Poročilo pa je zapisano tudi, da bi se morali izogibati ukrepom, ki pomenijo plačevanje za politične ukrepe, ampak eh, ravno to je strategija komisije. Če bo komisija dobila več pooblastil, eh, bomo priča še močnejšemu trendu. Najlepša hvala, gospod Polčak. Hvala lepa. Glasoval sem za to poročilo, čeprav se zavedam, da je naša glavna vloga predvsem, da ustvarjamo sinergije in spodbujamo države članice, ki so v prvi vrsti odgovorne za kakovo zdelovanje njihovih javnih uprav. Imamo pa v Evropski uniji zelo jasne interese, ki jih moramo varovati in sicer želimo, da imajo evropski državljani možnost komunicirati s svojimi javnimi upravami preko digitalnih tehnologij, preko sistemov e-uprave. Želimo, da imajo državljani dostop do vseh informacij, ki jih potrebujejo in ki jih iščejo s pomočjo digitalnih tehnologij. Obstaja orodje, ki ga uh, uporabljamo v ta namen, to je kohezijska politika. Uh, Z njo poskušamo tudi izboljšati učinkovitost delovanja javnih uprav. Tu je zelo jasno, zakaj si prizadevamo. Gre pa tudi za krepitev zmogljivosti javnih uprav. To so naši interesi in mislim, da so države članice dolžne zagotoviti, da bodo njihove javne uprave dostopne. Najlepša hvala. Sledijo smernice in mandat posebnega odposlanca za spodbujanje svobode veroizpovedi ali prepričanja zunaj EU. Prvi govornik je gospod Piotrowski. Zgadzam się z zapisem raportu. Hvala lepa. V poročilu je govora o tem, da je svoboda eh, misli, eh, vere v spovedi temeljna pravica. V drugi točki Evropski parlament eh, določa, da je izredno zaskrbljen zaradi vse, večje, vse večjega porasta napadov na eh, vernike in eh, vse več eh, verske nestrpnosti. Zato pozivamo pakistanske oblasti, da zagotovijo varnost Azija Bibi. Pomembno pa je, da skrbimo tudi za ustrezno ravnanje, predvsem za kristijani. Beseda kristijani se ne znajde v niti eni točki tega poročila, čeprav je to skupnost, ki je najbolj preganjena po svetu in zato sem tudi, eh, zato sem tudi vzdržal glasovanje o tem poročilu. Hvala za eno minuto, gospod Jurek. Hvala, gospod predsedujoči, dame in gospodje, poslanke in poslanci. To poročilo temelji na načelu ločitve cerkve in države kot eh, načelo, ki velja po celem svetu, Eh, in tudi v Evropi. To, to je poenostavljanje, to sploh ni res. V, na polskem je načelo vzajemna avtonomija države in cerkve, neodvisnost cerkvenih in državnih oblasti in pa načelo sodelovanja cerkvenih in državnih oblasti za dobrobit eh, države in prebivalcev. In treba je verjeti, da je to geslo ločevanja, geslo, ki je bilo zelo pogosto izgovor za kršitve človekovih pravic, ne le v komunističnih eh, državah, ampak tudi v porevolucionarni Franciji ali v Mehiki. To so zadeve, o katerih ne smemo izgubiti spominja. Jezikovna natančnost je z pravnega vidika zelo pomembna. Zato je pomembno, da naredimo korak naprej in eh, da preprečimo to ideologijo, ki želi izključiti krščanstvo iz evropskega prostora. Nasledi gospod Šošnješ. Hvala lepa. No, kot rečeno, eh, to poročilo se začne za neresnico, če da je glavno na, ustavno načelo širom sveta ločitev cerkve in oblasti. No, saj ste slišali, da je kraljica v Združenem kraljestvu tudi vodja anglikanske cerkve, da eh, v, v Saudski Arabiji, v Vatikanu in tako naprej, so stvari bistveno bolj povezane z državo, tako da so to čiste neumnosti. In to poročilo sploh ne govori o, o, o tej temi. Ko govorimo o skupinah, ki se preganjajo, je vse čas govora o eh, ženskah, otrocih, o, o osebah za drugačno spolno usmerjenost. Ali je tu govora o kristijanih? Ne. Zakaj potem zadeve počnemo na ta način? Samo zato, da pokažemo, da je za Evropsko unijo Eh, več tisočletna krščanska crkva, nič druga kot eh, eh, podobno, ne vem, filateristična zveza ali kakšen drug krožek, zdaj ne vem, kaj poslanci iz naše države sploh pišejo tu v to poročilo. Gospod Škripek, ena minuta. Mislim, že je zaražajoče, že ni 70. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Mislim, da je neverjetno, da 70 let po sprejetju univerzalne deklaracije človekovih pravic Eh, še vedno te pravice niso zagotovljene vsem. Marsikdo nima svobode eh, mišljenja, svobode veroizpovedi in to ne velja samo za kristjane, ampak tudi druge manjšine na Bližnjem vzhodu. Eh, podpiram sprejetje teh smernic Evropske unije, ki bodo koristne pri podpiranju svobode veroizpovedi. Mrsik je po svetu ljudje umirajo, ker so pripravljeni ščititi tisto, kar verujejo, ali pa celo zato, ker ne verjamejo nič in so ateisti. Eh, zagotoviti moramo svobodo Asija Bibi, ki eh, ji žal ni uspelo eh, ujiti pred mučenjem in se skriva v Pakistanu. Mrsi, kje po svetu ljudje čakajo na sojenja zaradi bogoskrunstva. V poročilu je omenjeno tudi eh, mesto posebnega odposlanca za svobodo verospovedi po vsem svetu in mislim, da je to nekaj, za kar se moramo zauzemati. Najlepša hvala. Sledi pa še zadnje poročilo o enakosti spolov in davčnih politikah v Evropski uniji. E, najprej za eno minuto gospa Majer. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zdaj je malo bolj tiho v dvorani. E, podpiram. E, odpravo DDV na sanitarne proizvode. Vsaka ženska tekom življenja porabi na tisoče tamponov in vložkov in zato zapravi celo premoženje. Eh, živimo pa v času, ko eh, je s tem povezana velika stigma. Eh, pravzaprav si tudi v Združenem kraljestvu veliko deklic in žensk ne more pri, privoščiti teh proizvodov in zato izostajajo dela in službe. Uh, Eh, še vedno pa je to nekako zakrito v tančico skrivnosti, zato je prav, da gremo korak naprej in pozivam evropske vlade, da financirajo eh, brezplačne sanitarne eh, proizvode vsaj v javnih stavbah, podobno kot pri WC papirju. Najlepša hvala, gospod Petrovski. E hvala. Naša skupina EKR je glasovala proti temu poročilu, kajti po našem mnenju se, na ta, se tu eh, na napačen način predstavlja davčno politiko držav članic kot diskriminirajočo. V prvem odstavku je govor o boju proti moškemu eh, kot modelu tistega, ki preživlja eh, družino. Prav tako je govora o tem, da je potrebno odpraviti vse obdavčitve, ki temeljijo na skupnih dohodkih. Predlog največje skupine ELS v tem poročilu distancirano nastopa do eh, pravice evropskih držav do opredelitve lastnega davčnega sistema. Gospa Krupa, glasovala sem proti poročilu o enakosti spolov in davčne politike v EU, čeprav poudarjam načelo enakega plačila za enako delo, eh, prav tako zagovarjam enako obravnavo moških in žensk in tudi eh, boj proti vsak kakšni obliki diskriminacije. Ampak eh, ne moremo odrekati pravice do izbire davčne politike. To je nekaj, kar gre proti družinam, Torej, proti načelu sorazmernosti, gre tudi za kršitev človekovih pravic, še posebej eh, žensk, kar zadeva eh, samo uresničitev. Za večino žensk so eh, družina, rojstvo otroka, vzgoj otroka največja vrednota in tega ne more rešiti nobena visoka plača. In zato je takšen pristop neetičen in je v nasprotju z naravno vlogo žensk. Hvala lepa, gospod Sošnjež, ena minuta. Gre za še eno poročilo, ki nakazuje na obsednost s polom tu v tem parlamentu. To je polno stavkov, tipa uh, ugotavljamo, da gre večina koristi uh, davčnih v, v oprostitev uh, moškim. Ja, in kaj potem? Pravica do enakopravnosti je nekaj, o čemer je bilo govora včeraj, ampak da, včeraj je bilo potem rečeno, da ja, težko, če ne želijo. Če pa ženske ne želijo uh, v posle z nepremičninami, potem kaj? Ne vem, kaj ne bi to sploh pomenilo. Teoretično ne bi to verjelo za vse, ampak na različen način vpliva na en ali drug spol. Ja, saj to je enakopravnost. Enake pravice, ne pa nujno enaki učinek. Če so učinki različni, potem imajo različni spoli pač različne predispozicije ali pač eh, različne preference. Uh, In če dejstva zdaj niso skladna z vašo teorijo, da sta oba spola enaka, potem eh, zdaj skušate ta dejstva eh, nasilo spremeniti. Zato sem glasoval proti. Hvala še gospa Višnevska, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovane dame in gospodje. Kljub eh, svoje angažiranosti za pravice žensk nisem mogla podpreti tega poročila o enakosti spolov in davčne politike v EU. Kaj ti gre za? skrajno levičarsko ideologijo, ki škoduje objektivnosti. Napačna je teza, da naj bi bila rešitev za obstoječe neenakosti in za pojave neenakosti oziroma diskriminacije lahko zavezojoča obvezna transformacija davčnih sistemov držav članic. Zato očitam avtorem tega poročila, Eh, pomankanje objektivnosti. Namesto, da bi govorili o nekopravnosti med moškimi in ženskami, ste predstavili vizijo evropske ženske na, kot eh, ženske, ki se jo masovno diskriminira eh, oziroma ki jih preživljajo moški v družini. Takšna poročila povzročajo škodo ženskam, namesto, da bi jih podpirali pri razvoju in eh, da bi omogočili odpravo neenakosti. Hvala lepa, kolegice in kolegi. S tem smo zaključili z dnevnim redom. Sejo prekinjam do 15. ure danes. Hvala lepa in eh, prijetno popovdne.